Nadaljujemo zdaj z dnevnim redom. Um, sledi skupna razprava o sporazumih o partnerstvu v ribiškem sektorju. Uh, imamo torej priporočilo gospoda Vavese o um, o partnerstvu, o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo in pa o podobnem sporazumu z Republiko Mavretanjo, pri čemer je priporočilo pripravil gospod Mato. Zdaj pa prosimo gospoda Vavinso, da um, predstavi svoj um, predlog. Hvala lepa. Torej, v a, protokol, protokol je bil a, podpisan decembra a, 2015. A, sklepi bodo predmet a, potrjevanja v našem a, parlamentu prihodnji teden. Dobro je, da ohradimo dobre odnose z Liberijo. In uh, dejansko to uh, partnerstvo bo koristilo ravno temu, ampak to bo tudi v korist um, celotne Evropske unije. Evropska unija in Liberija že sodelujeta prek večstranskega sporazuma, to je naprimer konvencija o ZNO o pomorskem mednarodnem pravu. Uh, in poleg tega Liberija sodeluje z Evropsko unijo tudi v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nezakonito neurejenemu ribolovu. Novi sporazum o partnerstvu bo zagotovil okvir za to, da se upoštevajo prednostne naloge v eh, reformi eh, ribiške politike in za vzpostavitev strateškega partnerstva med Evropsko unijo in Liberijo. Eh, glavni eh, cilj novega protokola je, da se zagotovijo ribolovne možnosti za evropska plovila v liberijskih eh, ribolovnih območjih. Protokol zagotavlja možnosti za 24 pač, plovil za lov na tuno iz Španije in Francije. V zameno za to bo Evropska unija plačevala letni prispevek 650 tisoč evrov, eh, to razdeljeno mm, med eh, pač pravicami, dostopnimi pravicami in pa podporo za sektorske politike. Namen je tudi okrepitev sodelovanja med Evropsko unijo in Liberijo za zagotavljanje eh, neke trajnostne politike in tudi zdravo izkoriščanje ribolovnih virov v liberijskem ribolovnem območju v interesu obeh strani. In zato spodbujam parlament, da glasuje za ta sporazum. Hvala lepa. Hvala lepa, uh, gospod Vawensa. In zdaj pa je na vrsti gospod Mato. Izvolite. Hvala lepa predsedujoči, eh, gospod komisar, kolegice in kolegi. Pred nekaj tedni tu v parlamentu smo se pogovarjali o zunanje razsežnosti eh, evropske ribiške politike in smo spodbujali spremembo strategiji za to, da zagotovimo več jamstv za naše flote, več preglednosti v sporazumih in tudi izboljšanje pogojev za Evropsko unijo in za eh, tretje države, s katerimi smo podpisali sporazume. Torej, eh, protokol o partnerstvu eh,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 Uspelo nam je podpisati veliko boljši sporazum, kot je bil prejši za evropsko floto, eh, tako eh, tudi za Mauritanijo in tudi za njene eh, državljane. In eh, tako eh, bomo eh, dejansko tudi zagotovili boljšo podporo strani Evropske unije za razvoj te države. Kot veste, med razpravo smo se pogovarjali tudi o tem sporazumu za Mauritanijo, ki z določenimi eh, vrzelimi vsekakor izboljšuje predhodni protokol zgolj omejitve, ki so bile usiljene evropski floti, eh, se so zdaj nekoliko eh, omiljene in odpravi se naprimer tudi eh, tradicionalno, tradicionalni ribolov. Ehm, poleg tega je bila izboljšana tudi sodelovanje za mavretansko floto in eh, poleg tega je, ehm, bila, eh, so bili izboljšeni tudi eh, količine, ko gre za trsko. Poleg tega ehm, je prišlo tudi do zaveze strani Evropske unije, da zaposli na plovilih mavretanske pomorce. Ehm, potem eh, tudi nekatere vrste, eh, visokoselitvene vrste so bile vključene in torej bodo veljali podobni pogoji kot tudi za tretje države. Eh, harmonizirane so bile tudi funkcije za nadzor in dostop, tudi kar zadeva ulov tuna. Mm, ehm, Evropska ki evropska plovila bodo lahko ribarila v mavretanskih vodah za obdobje štirih let. V preteklosti je bilo to obdobje časovno vedno omejeno in je bilo potrebno vedno znova izpogajati te sporazume nekako iz leta v leto. Torej gre za bistvene izboljšave za našo floto, pa tudi za Mavretanjo. Na tak način se bodo naši odnosi okrepili in bomo s tem reševali določene težave, ki so obstajale v preteklosti, predvsem v povezavi z odnosom Mavretanije do, tretjih, do flot tretjih držav. E, izboljšuje se tudi gospodarski pogoji in tudi e, e, stroškovno učinkovitost. In tudi tehnične izboljšave predstavljajo dodaten korak dalje. Ta protokol, ki se začasno uporablja od novembra 2005 do danes, predstavlja eh, dobno ravnotežje. Konec maja pa bo prišlo do seje mešane komisije za obravnavo napredovanja tega sodelovanja in za predlaganje morebitnih izboljšav. Kot je povedal komisar, obstaja tudi možnost, da se vključi eh, tudi eh, dodatne, dodatne izboljšave izboljšave, kot naprimer eh, tudi more bitne, tako da bomo lahko vključili tudi eh, ulov eh, glavonoštcev. Vemo, da Mavretanja pač nasprotuje določenim vidikom, vemo, da bo težko vključiti tudi ta vidik, ampak bi želeli, da bi se tudi o tem pogovorili, torej o glavonoštcih, tudi na seji mešane komisije. Druga pomembna tema pa je možnost, da se vključi tudi rastovo, rastovarje, urejanje ulova v nekaterih evropskih pristaniščih na kanarskih otokih. Um, dejansko doslej je to bilo mogoče storiti samo v mavretanskih pristaniščih. Komisija meni, da morda bi lahko razmišljali o tem odstopanju, tej izjemi vsaj v fazi razvoja pristaniških infrastruktur v Mavretani. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedujoči, poslanke, poslanci. Eh, z veseljem se pridružujem ehm, tej razpravi v zvezi z eh, sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju za Mavretanjo in Liberijo. Naj se zahvalim obema poročevalcama, gospodu Bauensi in gospodu Matu. In eh, torej ehm, naj poudarjam, da vemo, da tudi eh, parlament je eh, privolil v oba sporazuma. Naj spregovorim o konkretni vsebini. Naj pričnem z Liberijo. Novo, nov sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Liberijo ni eden od največjih sporazumov, ko gre za ribolovne možnosti, ko gre tudi za finančno vzvodje. Ampak je zelo pomemben sporazum, ker širi eh, evropsko regijo, predvsem ko gre za ribolovna tu 1 ehm, na Zahodno Afriko. Protokol bo trajal pet let in bo omogočal 28 ehm, ribolovnim plovilom za tuna, da delujejo na tem območju. Ta plovila delujejo tudi eh, na podlagi drugih sporazumov v tej regiji in torej sporazum za Liberijo bo prispeval k eh, širitvi geografskega pokritja ribolovnih dejavnosti, ne da bi s tem povečali ribolovnih zmogljivosti. Sporazum za Liberijo tudi v celoti spoštuje načelo um, trajnostnega razvoja ribolovnih dejavnosti in temelji na najboljših in najnovejših znanstvenih podatkov in na podatkih in na načelu nediskriminacije in preglednosti, ko gre za druge tuje flote. Uh, posebno klauzulo o človekovih pravicah smo tudi vključili. Uh, sporazum predstavlja tudi močen znak o tem, da je Liberija odprta za poslovanje poslovne odnose kljub težavnim razmeram v eh, Liberi po um, izbruhu ebole lansko leto. Torej, sporazum je pravo partnerstvo in ne pomeni samo novih priložnosti za ribolov za Evropsko unijo, in, ampak tudi uh, določene vire za Liberijo, ampak predstavlja tudi okvir za razvoj ribiškega sektorja v Liberi in da se borimo proti nezakonitemu ribolovu skupaj. Uh, torej, um, podpora, ki se jo zagotavlja v sklop, sklopu tega sporazuma, bo služila za okrepitev nadzora in spremljanja ribolova v Liberiji, tako se bodo izboljšali, izboljšali ribiš, ribolovne aktivnosti obeh flot in vseh plovil, ne glede na to, kje delujejo. Poleg tega, nedavni pogovori z liberijskimi oblastmi so odprle pot za pač neko dopolnjevanje v okviru programa za sodelovanje z Liberijo za okrepitev sektorske podpore v sklopu tega sporazuma. Torej, eh, morda je to še preuranjeno, ampak liberijske oblasti so zaprosili za dodatno pomoč, predvsem za spodbujanje zmogljivosti pomanjkljivosti, predvsem eh, v obaljnih eh, območjih za obdelavo po, eh, po natovarjanju in to bo omogočilo vzpostavitev dolgoročnega partnerstva. Naj spregovorim zdaj o protokolu z Mavretanjo. Torej, sporazum z Mavreto, Mavretanjo je največje, pomeni največji partnerski, partnerski sporazum, ko gre za finančno plat, zagotavlja priložnosti za do, eh, za osemindevetdeset eh, evropskih plovil iz enajstih držav članic in je torej ključnega pomena za Evropsko unijo in za floto Evropske unije. Novi protokol je rezultat intenzivnih pogajanj in eh, torej pomeni bistveno izboljšavo v primorjavi s prejšnjimi protokoli in lahko velja za zgled, ki, ki mu lahko sledimo tudi v prihodnje, ko gre za Eh, to vrstna partnerstva z tretjimi državami. Eh, moramo se osredotočiti tudi na zunanjo dimenzijo reforme skupne ribiške politike, politike tako kot sta povdarila tudi avtorja. Spoštuje načelo trajnosti in potrjuje načelo preglednosti, preferen, preferencialnega dostopa za evropsko floto in nediskriminacije eh, med različnimi tujimi flotami. Protokol bo zagotovil ustrezan donos za um, investicije investicije, ki jih bo izvedla Evropska eh, unija in tudi mm, predvidljivost eh, bo zagotovilo boljše izvajanje sektorske podpore z eh, več pogojnosti. Moramo se osredotočiti zdaj na čim lažji prehod na izvajanje tega novega protokola. Lahko vam zagotovimo, da bo komisija ehm, pozorno spremljala različne vidike, ki jih pokriva protokol, zato da zagotovi trajnost trajnostno naravo teh dejavnosti. Mavre, preverili bomo tudi, da Mavretanja spoštuje načelo preglednosti in nediskriminacije in prepričan sem, da je to ključnega pomena zato, da zagotovimo, da evropska flota ne, dolu, ne, ne bo delovala v manj ugodnih pogojih v primerjavi z drugimi tujimi flotami. Mislimo, da je to zelo pozitiven znak. Mavretanja pred nedavnjem je tudi pristopila in eh, ima tudi nosilno vlogo v pobudi za preglednost na področju ribištva. Vem, da, v, da kažete zanimanje za eh, prvo sejo mešane komisije, ki naj bi potekala prvega, prve dni eh, maja in dejansko bomo morali zagotoviti tudi ustrezno usklejevanje tudi z, glede na tehnične vidike. Afrike, ampak nameravamo tudi za Mavretanjo um, pač uh, upoštevati možnost, da razmislimo o uvedbi nove pridnene uh, vrste ki jo bodo lahko ljubile eh, eh, vlečne eh, mreže, eh, pridnene vlečne mreže in vključili tudi glavonosca. Razmislili bomo tudi o možnosti, da bi nekoliko eh, pač omilili določene omejitve, ko gre za pelagična plovila in eh, torej, eh, da. In tudi, da ne bo prihajalo do raztovarjanja samo v, um, v mavretanskem eh, pristanišču mladih v boju. Uh, eh, in uh, torej, seveda, z um, zanimanjem bomo spremljali različne faje, faze razvoja tega sporazuma. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa uh, imamo štiri kolege, ki želijo spregovoriti. Uh, v imenu eh, posameznih eh, odborov. Pričeli bomo eh, v imenu odbora Deve za gospodom Sebastian. Hvala lepa, um, gospod predsedujoči. Torej, kar zadeva odbor zadeve, naj povdarim, da nas zaskrbljujete dva vidika, ko gre za tovrstne sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju. Prvi vidik je trajnostnost, ker uh, ne sme priti do pretiranega izkoriščanja z hudimi posledicami za določene staleže. Uh, te države, ki podpisujejo z nami tovrstne sporazume, se morajo izobraziti izogniti tudi gospodarski odvisnosti. Zato se veselimo te klauzule za podporo razvoju, ki bo omogočila tako Mavretani eh, v sklopu tega novega sporazuma in tudi Liberi, da izboljšata svoje gospodarske razmire in svojo razvojno stopnjo, tako da postaneta neodvisni državi. Torej, te klauzule um, ehm, morajo predvidevati tudi preglednost in nadzor, ko gre za ustrezno izvajanje sporazumov. Naklonjeni smo tem stališčem, stališčem in z veseljem ugotavljamo, da sporazumi predvidevajo tudi te vidike, ki so temeljnega pomena. Hvala lepa, gospod Murešam, eno minuto. V imenu odbora eh, za proračun. Hvala lepa predsedujoči. Torej, sporazuma bosta prav gotovo zagotovila več priložnosti in napovedljivosti za evropsko floto in za, in za industrijo v splošnem. Iz perspektive odbora za proračun moramo povedati, da finančne posledice teh sporazuma bo znašala 3,1 milijarde e, evrov za e, milijone evrov za petletno obdobje. Poleg tega, da bodo plovila imela dostop do teh e, virov, zelo Zelo pomembno je povdariti, da polovica eh, vseh prispevkov bo namenjena podporu izvajanja sektorskih politik v ribiški panogi. Eh, približno polovica eh, prebivalcev živi v obaljnem območju in eh, torej to je bistveni del tamkajšnjega gospodarstva, zato je treba spodbuditi neko, odgovor, neko odgovorno in trajnostno ribištvo v teh dveh državah. Ključnega pomena bo spremljanje izvajanja teh ukrepov, zato da zagotovimo, da bo denar ustrezno uporabljen in da bo dosegel svoje cilje in torej da ne bomo trosili naših sredstev. Hvala lepa. Korao Gospod Korao, eno minuto. V imenu odbora za razvoj. Hvala lepa. Torej, ti ta dva sporazuma za Mavretanjo in Liberijo predstavljata korak naprej. To so državi, ki poskusita ponovno dvigniti glavo po hudih preizkušnjah, kot so epidemije, kršenje človekovih pravic, vojne. Prihajajo pozitivni znaki iz obeh držav reforme, kot je tudi prepoved mučenja oziroma suženstva v Mavretanji oziroma ustrezno vodenje v Liberiji. Ampak to sta državi, ki še vedno potrebujeta humanitarno humanitarno pomoč in pomoč za razvoj, zato da se izkoreninijo problemi, kot so na primer lakota in neenakost. Evropska unija sklepa sporazume z različnimi državami, ki pa delijo iste vire in isto morje. Komisarja sprašujem, kdaj bomo začeli spodbujati spo, regionalni sporazum in torej kot član odbora za razvoj naj vas opozorim na to, da kljub temu, da se te, eh, ti sporazumi obračajo na države, ki potrebujejo našo pomoč, naše mnenje so omejuje samo na to, da pač eh, poudarimo, da eh, pravzaprav je treba eh, izpostaviti določene vidike. Hvala lepa. Zdaj pa je na vrsti gospa Gadja Zabal v imenu za odbor za proračun. Eno minuto. Bom še. Nu este, atunci am să rog pe... Gospe ni v dvorani, zato bo naslednji na vrsti gospod Milan Mona. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, najprej eh, naj čestitam komisarju za mm, politiko, ki omogoča sklepanje sporazumov o partnerstvu v ribištvu velikega pomena za našo floto, ampak tudi za razvoj ribiškega sektorja v teh drugih državah s pomočjo sredstev iz sklada za sektorsko pomoč. Komisar, nadaljujte po tej poti. Eh, sporazuma za Liberijo in Mavritanijo sta različna, ampak oba zelo pomembna za evropsko floto in predvsem tudi za mojo državo. Tun je glavna vrsta, ki jo discipliniramo v sporazumu, ki jo urejamo v uh, sporazumu za Liberijo. Zato je pomembno, da spodbudimo določeno vr vrsto sporazumov v tej regiji. Torej, tako kot ste povedali, tudi sporazum za Mavretanjo je izredno pomemben za Evropsko unijo. Prišlo je torej do izboljšav v primerjavi s predhodnim sporazumom, ampak uh, žal pogrešam oziroma obžalujem, pomembnem dejstvu, da eh, niso vključeni tudi glavonošci. 30. Ne, 30. maja bo prišlo do seje eh, mešane eh, skupine, mešane komisije in eh, se boste pogovarjali tudi o plovilih za vlečnimi mrežami, tudi o zamrzovalnih plovilih. Moramo se ustresno pripraviti na to sejo in v funkciji rezultatov bomo lahko zagotovili ribolovne možnosti tudi tem plovilom, ki uporabljajo tudi vlečne mreže. Torej, Evropska flota opravlja trajnosten ribolov, prav znotraj in zunaj naših meja, zato si nadejam, da um, tudi sredstva, ki bodo na voljo za Mauretanijo, ne bodo manj trajnostni kot eh, tisti pri drugih vlotah, kot tako se je dogajalo v preteklosti na škodo naše flote. Hvala. Hvala lepa. Gospa Rodost, minuta in pol. Hvala lepa. Partnerski eh, ribolovni sporazumi s tretjimi državami so učinkovit način, kako širimo temeljna načela in pa vrednote eh, skupne ribiške politike tudi zune Evropske unije. In tako se tudi po celem svetu prizadevamo za trajnostno upravljanje morja. Da bi to delovalo, moramo eh, imeti jasne pogoje v sporazumih in sicer v zvezi z koherentnostjo, preglednostjo in pravičnostjo. In to je treba tudi izvajati z obima bilateralnima sporazuma za Mauritanijo in Liberijo smo naredili pomemben korak v smeri trajnostnega oblikovanja ribištva zunaj Evropske unije. Za Liberijo imamo sporazum od leta 2007, to je naš nov partner in vesela sem, da bo tako EU podala dober prispevek k razvoju ribištva na kraju samem in uh, v boju proti nepravilnemu nezakonitemu ribolovu. Posebej bi rada poudarila preglednost, kajti ti so izredno pomembni za vse prihodne predpise predpisana je objava vseh zasebnih in javnih dogovorov Mauritanije s tretjimi državami. Predpisi o preglednosti so nujni za to, da bi ugotovili, koliko rib bo dejansko ostalo za evropsko floto, ne da bi mauritanskim ribičem oduzeli podlago za življenje. In eh, tako tudi sama razumem trajnostne sporazume s tretjimi državami. Zato tudi odločno podpiramo oba sporazuma.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 partnerski sporazum o trajnostnem ribištvu pomeni tudi sredstvo za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in eh, zakonsko neurejenemu ribolovu, to tudi preprečuje diskriminacijo. Vse to je zelo dobro in to nam bo pripomoglo tudi naprej. Imel pa bi uh, eno pripombo. Ko gre za ribolov tuna, potem moramo upoštevati tudi to, da se ujamajo tudi številni morski psi. Čeprav so ti lahko smrtno nevarni za ljudi, ne smemo dovoliti, da eh, se jim odtrgajo plavuti, ki se potem zmečajo nazaj v morje. Prepričan sem o tem, da bi morali to vrstne dejavnosti prepovedati. Ne vem, če bi bilo v redu to uvesti v ta predpis ali v kaj drugega. Hvala lepa. Gospa Nikolaj, hvala lepa. To je dober sporazum za Liberijo in za Evropsko unijo. Dovolite, da povdarim nekaj stvari, ki se mi zdijo pomembne v tem sporazumu. Torej, prvič, način, kako se podeljujejo licence za Evropsko unijo. Sedaj to vključuje tudi eh, privatne bilateralne sporazume in to je dobro za skupno ribiško politiko. In sedaj se res eh, lahko borimo proti eh, nezakonitemu ribolovu. Liberija je v zadnjih letih naredila velike korake naprej. Evropska unija namenja Liberiji tudi sredstva. In Prepričana sem, da eh, se bodo ti trošili pozitivno eh, v korist Liberiji in to bo tudi podprlo to industrijo, ki predstavlja zelo pomembno vejo industrije v Liberiji in od tega je odvisno tudi veliko število tamkajšnjega prebivalstva. Dobro je tudi, da je Evropska komisija vključila tudi Evropski parlament. Pomembno je, da nas obveščajo o izvajanju sporazuma. Pomembna je tudi preglednost in mislim, da lahko samo na ta način tudi dobro sodelujemo. Torej, Evropska komisija in Evropski parlament. To ne more biti zgolj formalnost, v resnici moramo sodelovati. Hvala lepa. Hvala lepa gospa Nirjada. Minuta in pol. Hvala lepa. Elementi in načela v partnerskem sporozumu o trajnostnem ribištvu so gotovo dobri. Ra, um, zagot, um, pomembno je tudi to, da uh, nudimo pomoč tistim, ki so v stiski. In komisija komisija pa ni dovolj upoštevala uh, obeh državah pri uh, pogajanjih o dostopu eh, velikih flot. Jasno je, da Eh, niso upoštevali vpliva na mauretanske ribiče. Vprašanje je tudi, če je bilo kakršnokoli posvetovanje tam. Tam je razširjeno mnenje, da jih je EU nekako eh, pregoljufala in da denar ne bo zadosten, ki ga bo namenila Evropska unija. Eh, investicije v lokalno ribištvo je izredno pomembno. Poleg tega je treba preprečiti tudi nezakonito ribištvo potrebujemo eh, tudi eh, boj eh, proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko narejenemu ribolovu. Hvala lepa. Jasno je, da uh, velika plovila ne upoštevajo uh, trajnost Mauretanije in Liberije. Uh, irsko ribištvo je bilo ogroženo in to je bila posledica, ki so uh, ukrepov določenih inštitucij. Uh, In zato bi morali uvajati nadzor nad temi velikimi ribiškimi plovili. Hvala lepa. Uh, gospa Engštro, minuta in pol. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, ribiški sporazum med Evropsko unijo in Liberijo se nanaša na eh, tun in um, obsega obdobje petih let. Zagotavljamo preglednost v ribolovnem sek sektorju. Predvidena je tudi pomoč za to, da bi okrepili zmogljivosti države. Upamo, da se bo eh, ribolovni sektor tam lahko razvijal in da bomo lahko znanstveno opredelili tudi ribolovni stalež in da bomo lahko podprli tudi obaljni ribolov, od katerega je odvisno prebivalstvo tam. Kar se tiče preglednosti, ta sporazum se upada z sporazumom, ki smo ga imeli do sedaj. Ena klauzija pravi, da bi morala Liberija vse eh, objavljati, torej vse dogovore, ki jih sprejema, sprejema na eh, javni in na privatni ravni, tako da ne bo prihajalo do nezakonitega ribolova. In to bomo tudi natančno preverjali. Poskrbeli bomo tudi za to, da bodo te informacije v celoti na voljo. Kar pa se tiče sporazuma za Mauretanijo, ne povem, da je to zelo dober sporazum. Uh, Predvideni so poenoteni standardi. Flota iz eh, Rusije, Kitajske in Tajvana je eh, prisiljena, da spoštuje te visoke standarde. Potrebno je objaviti vse ribolovne sporazume in tako bomo zagotovili za večjo preglednost, tako da bomo tudi okrepili eh, boljše upravljanje z ribolovnimi staleži. Mauretanija je dejala, da uh, morajo biti glavonošci na voljo tudi za lokalno prebivalstvo in to je treba uh, spoštovati. Uh, Hvala lepa. Gospod eh, Coburn, ena minuta. Hvala lepa. Še en mesec za pravljanje časa, za pravljanje denarja, zato da smo prišli v Štrasburg. In nov eh, ribiški sporazum ali raje dva, eden za Liberijo, eden pa obnovljen za eh, Mauretanijo spoštovane poslanke in poslanci na, in na no, pogoljovanje običajnih ljudi. Ta sporazum je eurokolonializem. Omogoča Evropski uniji, da uh, lovi ribe v tujih vodah in to škoduje lokalnim ribičem. Pa ne zato, ker uh, evropejci uh, in evropejci uh, kradejo ribe. Uh, koliko uh, afričanov je zato revnih kot posledica? in um, koliko dostane Evropska unija na mesto, da bi pomagali ljudem. Daj človeku eh, ribo in ga boš nahranil za cel dan. Nauči ga uh, ribolova, pa ga boš uh, prehranil za celo življenje. Ampak s temi evropskimi sporazumi ljudi ne bomo nahranili. Ljudem vzimamo s temi sporazumi hrano, denar pa se steka v žepe političnih razredov zadevnih držav. Hvala lepa. Eh, nikoli ni pozno za, prepozno za obžalovanje. Gospod Le Breton, minuta. Merci, monsieur le président. Depuis 1900... Hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija že dolgo časa podpisuje ribiške sporazume za Evropsko unijo. Leta 2015 pa naj bi veljal sporazum naslednje štiri leta. To je dober sporazum, saj pre, prečuje evropskim, omogoča evropskim flotom ribolov na njihovem območju pri obspoštovanju vseh trajnostnih eh, ukrepov. Dve toni v, v nasprotju z 300 tisočim tonam prej. Mauritanija pa je revna država, ki je na 61. mestu najbolj revnih držav. In dodatnih 4 milijonov evrov na leto, namesto približno 3 milijonov evrov v prejšnjem sporozumu, bi se nekaj povedal. Poleg tega sporozum iz leta 2015 vzdržuje nekatere dogovore za pomorčake v Mauritaniji. Gre torej za pravičen dogovor, ki služi interesu evropejcev, benem pa spoštuje tudi Mauritanijo. Upam, da bomo s tem sporazumom zabeležili nov korak v odnosih z Mauretanijo, odnos, ki v zadnjih letih ni bil vzajemen. Ta sporazum se mi zdi pomemben iz dveh razlogov. Kot francoz, Mauretanija je frankofona država in prijateljica Francije. Bil sem v uradni misiji pred nekaj leti in tam so me toplo sprejeli. Prav tako se iz sporazuma želim zaradi skupne varnosti, saj je Mauretanija zgledna partnerica v boju proti islamističnemu terorizmu in v interesu nam je podpirati tako zanesljivega partnerja. Um, Hvala lepa, gospod Serao, minuta in pol. Zdaj, če sem.

nas skrbi tudi spoštovanje strani Mavretanje in Liberije, spoštovanje človekovih pravic in pravic delavcev. Skrbi nas tudi, eh, kako um, lahko ocenimo zneske, ki so eh, predvideni v teh sporazumih. Rep Republika Liberije je doživela zelo težavne trenutke v zadnjih letih. Prišlo je do notranjih konfliktov, nestabilnosti um, vladnih organizacij, na tisoče in tisoče mrtev zaradi državljanskih vojn. Zdaj pa gospodarstvo v Liberiji si je opomoglo. Ampak mislim, da v tem trenutku obstajajo določene učenični dvomi glede tega, ali naj podpremo ta partnerski sporazum v ribiškem sektorju. To je prvi to vrstni sporazum, ki ga podpisuje Liberija. Eh, prestrukturiranje v državi je izredno pomembno, zato je treba spodbuditi odnose, ampak odnose, ki naj okrepijo eh, vezi z mednarodno skupnostjo ti um, ribiški sporazumi omogočajo širitev možnosti iz ribištva tudi za evropska plavila, omogočajo, da se uporabljajo um, morske biološke vire, ki jih ne, ne zelo izkorišča lokalno prebivalstvo in krepijo tudi uh, prehransko varnost v Evropi. Hvala. Hvala lepa, uh, gospa Bilbao, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedajoči in spoštovani gospod komisar. Podpis teh sporazumov podpiram torej med eh, Liberijo, eh, Mauritanijo in Evropsko unijo. In se zato potvedam tako čustveno kot razumsko. Prihajam iz eh, ribiške družine in vem, da je to nekaj zelo pomembnega za ohranjanje poklica in pa za uh, ledevelnice uh, v naši regiji. To je težek uh, sektor, imamo pa upanje in seveda je treba priznati tudi to, da moramo uvajati dobre prakse. S tem mi sporazumi je sedaj tako, uh, da lahko v teh vodah delajo številni um, ribiči. Gre pa tudi za razvoj lokalnih skupnosti, za trajnostni ribolov in pa za boj proti nezakonitemu ribolovu. Ne samo evropski ribiški sektor, tudi lokalne skupnosti potrebujejo takšno politiko, kajti pri teh sporazumih gre za vse odeležene strani. In v um, Mauritaniji imamo um, obnavljamo enega najpomembnejših sporazum pri Liberiji, pa gre za prvi sporazum. Potem pa je tu še eh, tema eh, z eh, glavonošci. Sedaj bomo izboljšali tudi nadzor nad ribolovnimi dejavnostmi. Nadzirali oziroma obrednotili bomo tudi um, razvojno politiko. To je zelo pomembno. vidimo, kaj se dogaja v regijah, eh, kjer imamo takšne sporazume. Tu je razvoj boljši kot v tistih regijah, kjer tega ni. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Briano. Hvala predsedojoči. Zahvaljujemo se tudi komisarju za upravljeno delo. Zahvaljujemo se tudi poročevalcema. Za Evropsko unijo v partnerskih sporazumih morajo veljati ista načela, isti predpisi, ki veljajo tudi za flote v evropskih vodah. To je utemeljeno. In ko se ribari v vodah tretjih držav, je treba zagotoviti ustrezno podporo za trajnostni razvoj tudi za lokalno ribištvo. Torej, vzpostavljamo odnose z državami, ki potrebujejo to vrstno pomoč in za nas tema človekovih pravic in vzajemnih odgovornosti tako eh, Evrope kot tretjih držav, to je prednostnega pomena. Zato cenimo delo, ki ga je opravila komisija, ki je vključila tudi te teme v eh, ta besedila. Mislim, da je pomembno predvsem še dalje preverjati prej in potem, tako kot predvidevajo sporazumi, da prispevke Evropske unije v zameno za ribiške eh, pač, eh, dovoljenja, potem, da vse te prednosti dosežejo tudi lokalno prebivalstvo. Ne smemo si zatisniti oči pred tem, da naše flote pač odjemljajo določene vire iz teh mori in eh, torej eh, tudi prebivalstvo mora imeti določeno povr povračilo za to. Predvsem Liberija, ki si eh, ravno kar opomore, mora izkoristiti te priložnosti. Hvala lepa, gospa Aguilera, za eno minuto. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Rada bi čestitala poročevalcema za um, te dve zelo pomembni poročili. Uh, To je pomemben menik za evropsko eh, ribolovno floto. Dobro je, da imamo sporazum za Mauretanijo in eh, Liberijo. Tukaj gre za pomembna vprašanja. Smo na dobri poti. Zelo pomembno je za evropsko floto. Ampak mislim, da eh, sta ta dva sporazuma pomembna tudi za lokalno prebivalstvo. Kajti opaziti je, razliko. Rada bi se navezala na gospoda Mata. Kar se tiče flote za glavonožce, torej ta ni zajeta. Ne vem, ali je možno, da bi to še vključili. Na uh, naslednji seji uh, 30. in 31. maja, torej na naslednji seji mešanega odbora, bo govora o plovilih za uh, vlečno mrežo in upam, da ne bomo delali korakov nazaj. Hvala lepa, gospod Blanko, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podpis mednarodnih ribiških sporozumov, to je vidno dobra novica. In dobra novica je tudi, da nam je uspelo podpisati sporozum za Mauritanijo in Liberijo. To je dobra vest za ribolovno floto Evropske unije, kajti gre za več kot 120 eh, plovil. To pa je tudi dobra vest za razvoj držav, s katerimi eh, podpisujemo te sporazume. Tako je to zelo pozitivno. Pravzaprav se sploh ne bi rad spuščal v podrobnosti, ampak nekaj bi vseeno rad povdaril. Sporazum za Mauretanijo. Če bi upoštevali tudi glavonošče, bi bilo to zelo v redu, kajti to je zelo, zelo pomembno. Zlasti za mojo državo, za Galicijo je to zelo pomembno. Zato eh, bi rad eh, povdaril to vprašanje. Dobro bi bilo, če bi eh, morda um, podkrepili oziroma izvajali to zahtevo. Gospod komisar, dobro bi bilo, če bi še naprej delali na tem in da bi delali na tem, da bomo lahko prihodne sklepali nadalje to vrstne sporozume. Hvala lepa, sedaj pa smo pri postopku CatchDI. Gospod Bogovič, izvolite. Lepa, <clears throat> ne prihajam iz pomorske države, ki bi imela koristi od tega ribolova na afriških morjih, vendar kljub vsemu temu Eh, ta dva sporazuma podpiram. podpiram iz enostavnega razloga kajti iz besed tako komisije kot poročevalcev je zelo jasno da skrbi za oboje tako na eni strani za eh, evropsko pomorsko floto ribiško floto za trajnostni ribolov v tem delu morij predvsem pa je pomemben tisti del ki tudi govori o razvojni pomoči tem državam kajti vemo da govorimo o afriških državah ki so jih prizadele razne eh, težave od bolezni do drugih pomanjkanj in prepričan sem da se moramo pri vsakem sporazumu ki ga delamo za to celino zavedati da bo naša poštena in pa tudi kvalitetna humanitarno razvojna pomoč največ kar lahko naredimo na eni strani za te dežele po drugi strani pa tudi za evropo. oba sporazuma bom podprl. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ribištvo eh, predstavlja prispevek k ustvarjanju delovnih mest v številnih državah Evropske unije. To velja tudi za države zunaj EU. To je, in to je pomembno tudi eh, za skupno ribiško politiko zunaj Evropske unije. To je v interesu ribičev, kaj gre tudi za trajnost in pa za boj proti eh, nezakonitemu, ilegalnemu ribolovu zunaj Evropske unije. Ta dva sporazuma sta torej sporazuma, ki imata jasne klauzule za zaščito ribolovnih virov in pa za boj proti um, nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu. Posebej moramo opozoriti na to, da je Mauretanija država, kjer um, uh, delajo uh, eh, sužni. Ja, ti predstavljajo 4 odstotke prebivalstva in to je nesprejemljivo. Evropska unija mora to obsoditi in izogibati se mora sklepanju sporazumov za Mauretanijo. Kaj bo se povedali v zvezi s tem, gospod Vela, ali bo se podpisali sporazum za Mauretanijo tam, kjer vlada suženstvo? Gospod komisar, zahtevam odgovore, kajti to je nekaj izredno pomembnega. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Najprej bi rad čestital eh, obima kolegoma, poročevalcema Amatu in eh, Valesi, opravila sta dobro delo in partnerski sporazumi s tretjimi državami so sedaj postavljeni na novo kakovostno stopničko. Mislim, da je zelo pomembno to, da um, Eh, je riba nekaj zelo pomembnega, kajti eh, ta eh, predstavlja velik unos proteinov in države, ki ne morejo izkoristiti svojih vlastnih virov, ali zato, ker je njihova flota premajhna, ali pa zato, ker nimajo prave tehnologije. S takšnimi državami, kot sta Maritanija in um, Liberija, potem sprejemamo sporazume, ki imajo čisto jasno ozadje. Če te države finančno podpremo, potem lahko uh, razvijamo njihovo lokalno ribištvo. Tako so lahko ljudje znova sposobni poskrbeti za svojo prehrano. To je izredno pomembna točka. In če bomo trajnostno uh, ribolovili eh, oziroma ribarili v skladu z našimi standardi, uh, potem bo eh, to eh, zelo pomembno, veliko pomembneje kot pa sporazumi iz Azije, naprimer z Rusijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar Vela. Hvala lepa, um, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poslankam in poslancem za vaše uh, prispevke partnerski sporozum o trajnostnem ribištvu eh, je velik korak naprej iz različnih razlogov. Sporozum za Mauritanijo je največji do sedaj. Sporozum za Liberijo bo omogočil eh, podporo ribičev v državi, eh, ki še vedno trpi zaradi izbruha ebole. V obih primerjih bodo pridobile vse strani zaradi izboljšanega nadzora, eh, zaradi večje preglednosti, zaradi večje predvedljivosti in pa zaradi boljšega dostopa, eh, ki ga omogočata sporazuma. Zagotavljata eh, vrednost za davkoplačevalski denar. Iz vaših pripomp sklepam, da odločno podpirate ta dva partnerska sporazuma v Evropskem parlamentu. In zdaj dovolite še nekaj komentarjev. Številni eh, ste povprašali po trajnosti teh sporazumov. Da, eh, partnerski sporazum o trajnostnem ribištvu med EU in objema državama predstavlja zelo reguliran in pregleden okvir za ribolovne dejavnosti evropske flote v tretjih državah. Eh, partnerski sporazum predstavlja eh, legalni okvir, tako da bodo naše flote spoštovale okolje in pa staleže ter ekosisteme in ne bodo tekmovale z lokalnimi ribiči. Evropska unija je vodilna eh, v tem oziru in nobena druga flota na svetu ne uporablja istih eh, standardov dobrega upravljanja in pa preglednosti v vodah tretjih držav. Milan Amor, eh, Aguilera, gospod Lopez, ste govorili o glavonožcih. Zadnja ocena kaže, da je stalež še vedno eh, pretirano oziroma ogrožen. In zato bi rada Mauretanija to eh, pridržala za svojo nacionalno eh, floto. Ni presežka in zato se ne moremo pogajati o novih ribolovnih možnostih. Eh, To, da EU bo še vedno sodelovala z Mauretanijo, zato da bi sprejeli eh, primerne ukrepe upravljanja, zato da bi se eh, staleži glavonožcev obnovili. Omenili ste tudi uh, morske pse, gospod Hock jih je omenil in naj povem, da flota Evropske unije ne uh, lovi morskih uh, psov, ne v vodah EU, ne zunaj številni eh, poslanci ste omenili eh, tudi eh, finančne podpore, kar se tiče suženstva, ta dva sporazuma pomagata floti Evropske unije, pomagata pa tudi tema državama in upam, da bosta pripomogla k temu, da bosta državi eh, presegli tudi socialne probleme. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Domno Valesa. Hvala lepa, sedaj pa gospod Valesa. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Vsem se zahvaljujem, da ste prispevali k današnji večerni razpravi. Vsako stališče je pomembno, saj nam daje dodatne informacije glede tega, kaj potrebujemo, kako ne bi izgledali trajnostni partnerski sporazumi z obema državama. Moja edina želja je, da bi s časoma vsaj ena razprava o ribištu potekala ob bolj primernem času, ne ravno pred polnočjo. Hvala. Mim, uh, Najlepša hvala, gospod Mato. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, tudi gospod komisar, vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Zahvaljujem, jutri bomo glasovali glede sporazuma, ki smo si ga težko izborili, ki ga bomo težko podpisali, vendar pa je to prav tako pozitivni sporazum. Mauritanija ima različne potrebe, je pa to tako kot številne druge države v Afriki, država velikih priložnosti, ki se tam ponujajo. To pa moramo uvrstiti v okvir tega sporazuma. Vse te priložnosti, ki jih te države ponujajo. V zameno pa moramo zagotoviti tudi podporo strani Evropske unije za razvoj te države. Tam se ustvarjajo številna nova delovna mesta, številne priložnosti za zaposlovanje. Glede ulova in specifičnih številk, statistik, ki ste jih omenjali. Seveda si ne moramo zatiskati oči pred tem. V prihodnih pogajanjih se bomo morali dotakniti še nekaterih drugih vprašanj, še posebej istovarjanja na kanarskih otokih. Tega še nismo mogli v celoti obravnavati, kot bi si to želeli, vendar pa bomo nadaljevali po tej poti, zato da bomo dosegli to, kar si želimo. Želimo si sporazuma, ki bo ugoden in ustrezen za vse, od katerega bodo imeli vsi korist. In zato menimo, da je Evropski parlament zaoral pravo pot. V sporazumu imamo določeno jasnost, transparentnost, ki jo v preteklosti nismo imeli. In zato mislim, da se lahko zahvalimo tako Evropske komisije kot različnim odborom Evropskega parlamenta, celotnemu plenarnemu zasedanju. Mislim, da smo na tem delali zelo učinkovito. Hvala. Najlepša hvala. Splošne razprave.